tem lahko tudi kaj zasluži, da spodbuja eh, zelen in zdrav način življenja. To je zelo dobro. Polovica evropejcev je starejših od 50 let, preostala polovica bo to kmalo postala. Mogoče je treba preučiti vprašanje svežega sadja in zelenjave, ni treba, da je to ekološko pridelano. Treba pa je zmanjšati zaužito količino mesa in pa skrajšati poti na delovna mesta. Zelo dobro bi bilo, če bi Evropski parlament omogočil, Eh, poslancem, da se srečujemo v Bruslu, da nam ne bi bilo treba potovati. Gospa Grapini, najlepša hvala. Gospod komisar, sklad za pravični prehod je nekaj, čemu smo se obvezali v pariškem sporazumu. Imenovali ste ta sklad sklad za pravični prehod. Pa si poglejmo Junkerjev načrt. Ta sklad smo namenili nekaj državam članicam, ki imajo dovolj administrativne zmogljivosti, da zaprosijo za ta sredstva. Treba je upoštevati nizko oglične investicije in ne smemo dopustiti, da pride do diskriminacije. Dekarbonizacijo je treba razširiti tudi na druge sektorje in to na podlagi znanstvenih dognanj. Treba je upoštevati tudi izhodišče vsake države članice posebej in kakšno energetsko mešanico potrebuje. Treba je tudi upoštevati načelo sezidarnosti. S tem smo zaključili ta sklop. Prejeli smo 50 pa bod za to razpravo, kar pomeni, da bomo na vsakem plenarnem zasedanju razpravljali o tem vprašanju, kjer bomo obravnavali različne vidike. Te boste lahko omenili v naslednjih prispevki. Na za konec razprave bomo podajali besedo obema podpredsednikoma. Prvi dobi besedo gospod Timmermans. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Če ne bomo omejili rasti temperature na 1,5 stopinje Celzija, ne bomo imeli več v rokah naše usode. Stvari nam bodo išle izpod nadzora in posledice za človeštvo bodo res katastrofalne. Če ne bomo oblikovali četrte industrijske revolucije, ki se odvija sedaj, ne bodo to storili drugi. Nekateri bodo zmagovalci, drugi pa poraženci. Takšna je situacija. Če si pogledate situacije, se lahko odzovete na tri načine. Situacije lahko ignorirate, nadaljujete tako kot do sedaj, kot nekateri zagovarjate, lahko se ustrašite, se skrijete pod posteljo, kar ne priporočam, ali pa ukrepate. To je storila Evropska komisija s, s tem zelenim dogovorom in skladom za pravični prehod. Tisti, ki pravite, da to ni dovolj, imate prav, res je. Potrebujemo več prizadevanj, vendar pa je to prvi korak naprej na pravi poti. Začeli bomo s tem, da razpravljamo o sestavnih delih, to v naslednjih mesecih, zato da bomo stvari zastavili pravilno. Rad bi se še posebej zahvalil predsedniku Buzeku za, ta, za to idejo. Ideja je bila njegova in delamo na podlagi te ideje. Pred letom dni je Pavel Adamovič, pogumen župan, moj prijatelj, bil umrjen. Zagovarjal je nekaj, kar zagovarjam tudi sam in to je svoboda, odprtost in odprt dialog rad bi ga danes to omenil, ker mislim, da si to zasluži in mislim, da ga ne smemo nikoli pozabiti. Naj zaključim takole. Res je, sem unuk rudarjo, vendar pa se zavedam tudi tega, da v premogu ni prihodnosti. Če si želite zatiskati oči pred to realnost, da lahko še naprej subvencionirate rudnike, leta in leta in eh, to um, z velikimi stroški in po visoki ceni, kako boste razložili to, da več 100 tisoč ljudi v Evropi umre zaradi onesnaženega zraka kako lahko zagotovite, da bodo naši vnuki in otroki dobili delovno mesto. Mislite, da si želijo delati v rudniku, mislim, da si želijo drugačnih delovnih mest. In s skladom za pravični prehod bomo zagotovili takšna delovna mesta v teh regijah. To počnemo da ignorirate realnost, tako kot počne za nas ni opcija in tudi za britansko vlado ni. Zato moramo zagotoviti, da bosta Evropska unija in britanska vlada sodelovali za to, da bo zeleni dogovor odejanjen. Najlepša hvala, gospod Timmermans. Sedaj pa dobi besedo gospod podpredsednik Valdis Dombrovskis. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej bi se vam rad zahvalil za to živahno in oduhujočo razpravo. Jasno je, da si delimo iste cilje, e, enako občutek nujnosti in pa da se strinjamo glede zahtev in da mora prehod biti vključujoč in pravičen. Naši cilji so zastavljeni, sedaj pa si moramo prizadevati za zeleno in trajnostjo, kot tudi okolju prijazno gospodarstvo. Tega ne moramo storiti sami, zato potrebujemo politiko, k temu pa je treba pritegniti tudi naše državljane in naša podjetja. Imamo finančna sredstva za to, da lahko nadaljujemo z delom. Zagotoviti moramo, da se vsi tega držimo. Imamo pravila, ki nas bodo usmerjala istočasno. Pa imamo načrt za trajnostne projekte. Naj se mm, dotaknem nekaj vprašanj, ki ste jih danes omenili. Omenili ste posledice zelene tranzicije za evropsko gospodarstvo, in eh, če je naš sklad in um, trajnostni investicijski sklad dovolj. Želimo si tranzicije do oglično neutralnega gospodarstva. Res je, da bomo potrebovali več. Zeleno gospodarstvo bo zagotovilo nova delovna mesta, čeprav jih bomo nekaj izgubili zaradi opustitve premogovništva. Zato imamo tudi mehanizem za pravični prehod, da bomo podprli prizadete regije. Zastavili ste tudi vprašanje glede tega, odkot bomo dobili sredstva. Sredstva za sklad za pravični prehod bodo sveža sredstva, torej dodatna sredstva, poleg teh, ki jih že imamo. Gospe in gospodje, mislim, imamo, da imamo vse potrebno za to, da cilj dosežemo. Zato si moramo prizadevati vsi skupaj, da te cilje tudi dosežemo. Najlepša hvala. S tem smo razpravo zaključili in gremo na naslednjo točko na denem redu. To izjava podpredsednika komisije, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko torej izjavo zunanega ministra Evropske unije o razmerah v Iranu in Iraku po nedavnem zaostrovanju razmer. Malce bomo počakali, da komisar Borel zasede svoje mesto. Hvala. und ich darf Sie, sehr geehrter Herr Vizepräsident. Gospod podpredsednik, prosim vas, da podate svojo izjavo. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za interes, ki ga je izrazil glede situacije v teh dveh državah, ki sta predmet te razprave, kot tudi za interes do celotne regije. Prav je, ko pravite, da imajo zastrovanje razmer v Iranu in Iraku potencial, da se sproži konflikt, ki bo vplival na življenja milijonov ljudi. Gospod predsedujoči, naj najprej nekaj povem jasno in glasno. Kot visoki predstavnik eh, zunanje eh, zadeve za Evropski unij se prizadevamo za zaustavitev nasilja v Iraku. Da ne bo zopet prišlo do tega, da bi nasilje išlo izpod nadzora. V petek smo se sestali z zunanimi ministri, vrnil sem se z Hrvaške hitreje kot predvideno, kjer smo dobili mandat za vse potrebne diplomatske ukrepe, za to, da sprožimo zaustavitev zaostrovanja razmer v regiji in da predlagamo politično rešitev. To so bili sklepi sveta ministrov za zunanje zadeve. Predsednik sveta in predsednica Evropske komisije si ravno tako prizadevata za zaustavitev zaostrovanja razmer. Tako tudi mora biti. Gospod predsedujoči, gospe in gospode, v zadnjih šestih tednih in tudi v zadnjem letu smo videli zaostrovanje razmer v Iraku. Vrh je bil dos, vrhunec je bil dosežen, ko je bil obit poveljnik Sulejmani, obili so ga ameriške enote v boju proti Dajšu. Nažalost, v tem boju ni bil ubit nihče drug. Čeprav se zdi, da ne bo prišlo do nadaljnega zaostrovanja razmer, sem bil že od začetka krize zelo dejaven pri pomirjanju vseh odeleženih strani, od Irana, Iraka, Evropske unije, OZN, ZDA, Kitajske, Rusije in tudi drugih. Tisti, <clears throat> ki imamo vpliv, bomo uporabili ta vpliv za to, da dosežemo začasno pomiritev razmer. Zakaj sem tako zaskrbljen zaradi te krize? kako lahko ta kriza prizadane regijo. Eskalacija v Iraku lahko povzroči destabilizacijo v tej regiji kot posledice boja proti Dajšu. Zato pride lahko do zelo nevarnih posledic, do ponovnega razcveta Dajša, lahko tudi pride do dramatične ga porasta razseljeni, razseljenih ljudi. Zato moramo storiti vse, kar smo dosegli v globalnem zavezništvu v boju proti Dajšu. Takšna situacija bi tudi lahko povzročila to, da se Irak da Irak obrne pozornost drugam od potrebnih reform pri ustanavljanju eh, javnih organov in v boju proti korupciji. Veliko smo že uložili v stabilnost, obnovo in razvoj Iraka s finančno podporo v vrednosti 1,2 milijarde evrov od leta 2014. Sredstva smo sredočili v človekovno pomoč, v podporo za notranje razseljene ljudi, za stabilizacijo osvobojenih območij, za reforme pravosodja in pa tudi vzpostavili misijo Evropske unije, kot tudi podprli ustvarjene delovnih mest in dobrega upravljanja. S kontinuirano pomočjo moramo zagotoviti, da bodo reforme izvedene hitro, to tudi pričakujejo državljani. Upoštevati pa moramo tudi svetovne obveze, ki smo jih sprejeli v Kuwaitu februarja 2018 na konferenciji za obnovo in razvoj. Moramo se držati naših obljub uh, s tem, da smo podprli 400 milijonov evrov vredna pomoč za podporo za ostanovanje uprave in javnih organov. Tudi situacijo v Iranu natančno spremljamo. Prišlo je do nekaj tragičnih dogodkov. Strmoglavilo je ukrajinsko letalo 8. januarja, 176 potnikov je bilo na krovu med njimi veliko evropskih državljanov. Iran je prevzel odgovornost za to strmoglavljanje. Kot sem dejal, 11. januarja je bila to res huda katastrofa in tragedija. Zato bi še enkrat rad izrazil sožalje vsem žrtvam in njihovim svojcem. Sodelovali bomo z Iranom za to, da se opravi transparentna in celovita preiskava. Istega tedna je 59 ljudi umrlo na pogrebni ceremoniji poglavarja Solemanja in 20 ljudi je umrlo v avtobusni nesreči blizu Teherana. Tudi tem žrtvam bi rad izrazil sožalje, kot tudi njihovim svojcem. Gospe in gospodje, V teh trenutkih zaostrovanja razmer je nujno potrebno, da se držimo inštrumentov, s katerimi spodbujamo varnost. Jedrski sporazum z Iranom je v tem kontekstu ključnega pomena za to, da se držimo ne širinja jedrskega orožja. Če bomo odstopili od sporazuma, bomo samo pospešili trenja v regiji. Lahko si samo zamišljate, kakšna bi bila današnja situacija, če bi Iran imel na razpolago jedrsko oro, oro, orožje in tega, te bi imeli, če jedrskega sporazuma ne bi bilo. Iran je naznanil, da, bo storil, da ne bo storil naslednjega koraka in končnega koraka pri. omejevanju jedrskih dejavnosti. Potrebujemo pa poročilo Združenih narodov o izvajanju Irana tega sporazuma. Kot koordinator jedrskega sporazuma sem stopil v stik z vsemi deležniki glede diplomatskega razvoja s tem, da ostanemo združeni v tej skupini. Verjetno ste slišali, da so zunanji ministri Francije in Nemčije iz Rujnega kraljestva sporožili odstavek 36, ki vsebuje mehanizem za reševanje sporov. Sporočili so mi kot koordinatorju, da se Iran ne drži jedrskih obvez v zvezi s petimi koraki, ki jih je storil Iran. Kot koordinator bom poskrbel za to, da bo ta mehanizem poskrbel za priložnost za reševanje vprašanj, ki so jih spostavili te zunani ministri. V tem postopku bom v stiku z vsemi udeleženimi. Tukaj bi rad povdaril, da je ta mehanizem za reševanje sporov, predvsem proces za reševanje vprašanj v povezavi z izvanjem sporazuma cilj mehanizma za reševanje sporov je iskanje rešitev in popolno spoštovanje okvira tega dogovora. Ne gre za to, da uvajamo sankcije, kot so pisali v nekaterih medijih. Vsi preostali podpisniki sporazuma so jasno izrazili svojo odločenost, da želijo ohraniti jedrski sporazum in to je ključnega pomena. Tudi sam si bom prizadeval za to. Naše stališče, torej stališče Evropske unije, je jasno. Brez tega sporazuma bi izgubili ključni element mednarodne arhitekture za neširjenje jedrskega orožja in ogrozili varnost in stabilnost v tej regiji. S tem bi samo še prispevali k nadaljnemu trenju v tej regiji. Gospod predsedujoči, čas se izteka. Zaostrovanje situacije v teh državah ima širše regionalne posledice. Mm, trenja v Iraku ima potencial, da sproži druga trenja in druge konflikte od Sirije, Libanona, Jemna in v Iranu. Za Irak je Ta situacija je zelo resna, veliko je na kocki za celoten svet in tudi za nas. V tem kontekstu pozivamo in slišali smo veliko pozivov, da Evropska unija odigra večjo vlogo. In da tu sodelujemo vsi v skupini. In da na nas gledajo kot na silo, ki zagovarja dialog in miroljubno reševanje sporov, ne pa kot na nekoga, ki ima kaj za bregom. Kot sem že omenjal, sem v petek sklical izredno, izredni svet zunanih ministrov. Tam smo znova pozvali k deeskalaciji razmer in poudarili, da še naprej podpiramo enotnost Iraka in teritorijalno integriteto. Poudarili smo, da smo še vedno zavezani k partnerstvu z Irakom in da še naprej podpiramo stabilnost in prenovo te države. Poudarili smo tudi, naša prizadevanja, da ohranimo jedrski sporazum z Iranom. Močno smo prepričani, da je ta sporazum v interesu naseh in tudi v interesu regije za zagotavljanje miru in stabilnosti. Jasno je tudi, da je dolgotrajna rešitev za sedanjo krizo lahko samo regionalna rešitev. In zato bomo še naprej krepili našo vlogo, ki jo lahko odigramo na tem področju. S podporo sveta in komisije se bom še naprej prizadeval, da bomo sodelovali z vsemi glede tega vprašanja. Potoval bom v vse te kraje. Veselim se tudi že sodelovanja z vami, da spodbujamo varnost mir in stabilnost v tej regiji. In mir in stabilnost sta bili močno ogroženi zaradi zaostravanja razmer, ki smo jim bili priča pred kratkim. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Najlepša hvala za to izčrpno poročilo o situaciji. Sedaj bomo začeli z razpravo. Prvi na vrsti gospod Mihal Galer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik. Najlepša hvala za vašo izjavo. Z vami se strinjam. Res je, da mora Evropska unija še okrepiti svojo vlogo kot pravičnega posrednika. Videli smo, da smo. Spostavili veliko stikov po dogodkih v Iranu. Mark Esper, obramni minister ZDA, je podal svoje stališče glede ogroženosti američanov in njihovih oporišč. Glede tega nimam kaj dodati. V Iraku se boj ne zaključi. Tam potrebujemo dobro delujoče in dobročo iraško vlado, ki ne bo samo marionetila režima. Rad bi podprl države članice znotraj NATO in tudi v Evropski uniji, da stopijo v stik z Irakom. Tudi vi se morate povezati z Irakom in ponuditi naše dolgotrajno sodelovanje in podporo. Iran je po treh dneh vseeno sprejel odgovornost za strmoglavljanje Ukrajine, ukrajinskega letala. In Rusija se lahko samo zgleduje po tem. Najboljše pa bi bilo, da bi Iran uradno zopet sprejel obveze jedrskega sporazuma. Tako bi lahko izvedli finan naše obveznosti glede finančne, finančne pomoči in upam, da bomo kmalo s tem mehanizmom reševanja sporov lahko to situacijo rešili. Najprej hvala, gospa Kati. Visoki predstavnik. Evropejci smo bili ponovno postavljeni pred izvršeno dejstvo. Ameriška administracija in Iran se igračkajo z svetovno varnostjo, mi v Evropski uniji pa se soočamo s potencialnimi varnostnimi grožnjami. Umor Sulemanija je še ena provokacija strani ZDA poleg tiste, ki so se umaknili iz jedrskega sporazuma. To povzroča nestabilnost v regiji, zato je zelo pomembno, da podpremo vaša prizadevanja, visoki predstavnik, da se umirijo razmere in da se ohrani jedrski sporazum z Iranom. To je še toliko bolj pomembno prav zaradi tega, ker se je danes sprožil mehanizem za miroljubno reševanje sporov. Res pa je, da imamo različne interese kot jih imajo američani. Američani se zdaj umikajo iz te regije in čas je, da se mi v Evropi pogovorimo o tem, kako ohraniti svoje strateške interese in varnost. Seveda izražamo tudi sožalje z vsemi tistimi, ki so izgubili družinske člane ali prijatelje v sestrelitvi letala. Želimo tudi, da bi mednarodni preiskovalci opravili celovito in obsežno preiskavo. Iran se mora vzdržati pri uporabi sile, namreč silo so uporabili proti protestnikom, ki so se podali na ulice in protestirali proti avtoritarnosti režima. Evropska unija mora še naprej delati na tem, da se zagotovi enotnost, demokracija v Iranu. Če je potrebno, bi morali ukrepiti tudi svoje prizadevanje. Hvala. Eh, Hvala lepa. Kolegica Vautman gospod predsedujoči visoki predstavnik gospe in gospodje ta razprava je seveda vezana na več kot zgolj na umor Ne vem, kaj se zdaj dogaja, kaj počnejo američani, kdo želi nadomestiti američane na severu Sirije. Evropa pa moči in ne ukrepa. Mi se ne umešavamo, zato ker smo zavezniki američanov, ampak mislim, da ko se oglasimo, to storimo v napačnem trenutku in zaradi tega so prizadeti tudi evropski državljani. Gospod Borel, vi ste govorili o iranskem jedrskem sporazumu. Vesela sem, da ste zavzeli stališče relativno hitro, ampak to ne zadošča. Razmere so trenutno kaotične. Ne vem, kako bi jih lahko čim hitreje spremenili. Evropska unija mora odigrati svojo vlogo tudi na bližnjem vzhodu, če se želimo izogniti nastanku nove migracijske krize. Komisija von der Leyen mora ukrepati. Zato gospod Borel, bi vas prosila, da odidete v Teheran, v Washington, odpeljite se tja z letalom in predstavite stališče Evropske unije. Namreč nimamo enakih interesov, kot jih imajo Rusi ali Američani. Mi bi morali braniti evropske interese. Vi ste tisti, ki bi morali to storiti. Hvala lepa, kolegica. Naslednji je kolega Urtasun. Vesel. Hvala lepa, visoki predstavnik. Severnoameriško ravnanje je tisto, ki je prineslo nestabilnost v celotni regiji. Umorili so Sulemanja. Ampak ameriška administracija želi zdaj uničiti dogovor z Iranom. To je evropski dogovor in ta dogovor je edini, ki nam omogoča, da ohranjamo mir, da preprečimo deeskalacijo. Ta sporazum ni povezan z vprašanjem človekovih pravic v Iranu, čeprav so človekove pravice pomembne, niso pa povezane s sporazumom. Seveda imamo na voljo tudi mehanizme za reševanje sporov. Vsak si lahko zadeve tolmači malce po svoje. Zakaj se to ni sprožilo prej? Morda zato, ker nekateri želijo, da bi Varnostni svet Združenih narodov reševal to vprašanje. Pomembno je, da Iran izpolni svoje obveznosti, ampak zavedati se morate tudi tega, da na novo naložene dodatne sankcije škodijo iranskim državljanom. Braniti moramo ta sporazum z Iranom, ker je od tega odvisna tudi varnost v našem sosedstvu. Ja, Hvala lepa, gospod Rivier. Hvala, predsedujoči. Mednarodna skupnost se upravičeno boji eskalacije na Bližnem vzhodu po umoru generala Sulemanja, po napadu na ameriško veleposlaništvo v Iraku in tudi po sestrelitvi letala 175 potniki. Islamizem, sunitski ali šitski, je tisti, ki vnaša nestabilnost na globalni ravni. Evropska unija pa stoji ob strani in ne počne ničesar. Potrebujemo zonanjo politiko, ki bo zagovarjala interese državljanov v Evropski uniji. Ampak podpredsednica oziroma predsednica pododbora sede v parlamentu je prebrala izjavo, v kateri jasno piše, da ste zaobšli Evropski parlament. Upoštevati bi morali tudi nas. Spoštovati je treba ozemalsko celovitost držav, preboriti se je treba proti islamizmu, pa naj bo sunitski ali šitski. Zaščititi je treba tudi krščansko manjšino na tem območju. Hvala. Hvala lepa. Gospa Fotiga je naslednja. Hvala lepa. Gospod eh, visoki predstavnik, podpredsednik, naj začnem z nekoliko drugačnega zornega kota. Odmrznitev sredstev zaradi sporazuma z Iranom ni prispevala k izboljšanju življenja običajnih državljanov. Kleptokracija, vojaško dodatno krepitev smo s tem spodbudili. To so razlogi, zakaj zdaj Iranci protestirajo. Obstajajo tudi pomisleki zaradi umešavanja v tej regiji, obstajajo sumi, da se financirajo teroristične organizacije. Kot kaže, razvijajo tudi programe za zaščito pred balističnimi raketami. Nedavno naj bi nekaj celo testirali, šlo naj bi za rakete srednjega dometa, ki so jih izstreljevali na baze oziroma oporišča Daesha in da naj bi zaradi teh raket prišlo tudi do sestrelitve let ukrajinskega letala. Pozivam vas, da storite več za deeskalacijo razmer. Sprožitev mehanizma pa je najmanj, kar lahko storite oziroma najmanj, kar lahko storimo. Upam, da imamo na voljo tudi druga orodja. Hvala. You, Hvala lepa. Kolegica Ernst je naslednja. Ja, äh, hm, samo nekaj želim povedati danes. Eh, Ljudje v obeh državah niso samo nezadovoljni s sami vladi zaradi gospodarskih in socialnih razmer, bojijo se tudi eh, novih vojn. Ljudje imajo dovolj e, dejanja zahodnega sveta in naše delovanje v zadnjih stotih letih je prispelo k temu, da je prišlo do nestabilnosti in preprečevanja razvoja. Zelo dobro vemo, kaj se je zgodilo zaradi zalivske vojne. Ameriška, America First ni nekaj novega, to ni znal Donald Trump, to poznamo že dolgo časa. Mislim, da je sedaj čas, da prisluhnemo ljudem v teh dveh državah, da jih spoštujemo in da jim ne obljubljamo samo solidarnosti po Twitterju ker je realnost popolnoma drugačna. Iraški parlament zahteva, da se omaknejo tuje enote, to je poziv k samostojnosti in da končno vzamejo svojo usodo v svoje roke. Mislim, da jih moramo pri tem podpreti. Najlepša hvala. S tem smo Skoraj zaključili prvi krok, zadnji govornik je gospod Papadakis. Hvala lepa. Mi obsojamo napade, ki so se izvršili v Iranu in Iraku. Umrli so tako iračani kot iranci. Obsojamo potezo ZDA. Zdaj skušajo spraviti bližnji vzhod pod nadzor Zahoda in NATO. Mislim, da je več kot jasno, da so dogodki, ki so se pripetili, nezaslišani. Takšni dogodki so v preteklosti privedli do vojen v Jugoslaviji, v, Liba, v Libiji in tudi drugod. Sestrelili so tudi letalo 752 mi podpiramo tiste, ki se borijo za nacionalno suverenost in ki se borijo proti težnjam ZDA, da bi širile svoj domet na Bližnem vzhodu. Zelo pomembno je, da zdaj na novo ocenimo vojaške sporazume z ZDA, še posebej tistega med Grčijo in ZDA. Najlepša hvala rad bi sporočil vsem, ki so na seznamu govornikov, da imate od sedaj samo minuto časa na voljo. Zato, da ne bom to znova ponavljal pri vsakemu govorniku posebej. Toliko, da veste. Naslednja je gospa Skitedal. Uh... Najlepša hvala. Kasem Sulejmani je bil terorist v vseh pomenih besede in mislim, da na plenarnem zasedanju nihče ne žaluje za njim. Ne vem pa, če smo zmožni oceniti vse posledice tega napada. V prihodnih tednih in mesecih bomo tudi videli, v katero smer bo šla ta krhka regija v prihodnje. Pred napadi so protestniki od Beruta do Bagdada polnili ulice, ker so frustrirani, nezadovoljni z iranskim islamističnim režimom, ki se vmešava v njihove notranje zadeve želijo si, da bi sami lahko opredeljevali usodo svoje države. Irak je najbolj prizadeta država zaradi iranskega omešavanja, zato moramo Irak podpreti. Zagotoviti treba stabilnost in sicer preko suverenosti. Kot predsednica delegacije v, za Irak vas prosim, gospod Borel, da nam posredujete informacije v zvezi z nadaljnimi ukrepi Evropske unije v smeri Iraka, kaj namerava storiti služba za zonanje delovanje ali namerava prevzeti kakšne dodatne obveznosti v tej regiji. Deza. Kolega Ruiz de Vesa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod visoki predstavnik, za vaše besede. Jaz in moja skupina se z vami popolnoma strinjamo. Očitno je, da bo treba zmanjšati napetosti v regiji. Umor generala Sulejmanija ima posledice veliko slabše, kot smo mislili. Evropska unija skuša ohraniti jedrski sporazum, ker je pomemben z vidika naše varnosti in v tej perspektivi morali obravnavati tudi sprožitev mehanizma za alternativno reševanje sporov, da bi se o Iranu pogovarjali ne samo z vidika sankcij, ki so jih naložile ZDA. Res je, da je ta mehanizem nekoliko sporen tudi zaradi kršenja obveznosti zaradi najave prihodnjega kršenja obveznosti v tem kontekstu. Zavedati se moramo, da je Iran avtokratski režim, ki je izvedel kar nekaj umorov tudi med protestniki, ki širi svoje lovke tudi po Iran, Iraku, Siriji in Jemnu. Hvala lepa, kolega Horvot. Hvala lepa gospodu Borelu za njegove besede. Se strinjam z vsem tem, kar je povedal o nedavnih dogodkih in izgubljenih življenjih, tudi tistih na letalu 752. Diplomacija, ki temelji na pravilih, je vedno bolj uspešna kot na ključne grožnje preko Twitterja. Zanima me, če so se z Evropsko unijo posvetovale tri pomembne države članice pred dogodki ne želimo se igrati brexita na Bližnem vzhodu s tem, da blokiramo delovanje Evropske unije. Ne morete pričakovati od britanske vlade, da se bo zoprstavila proti Trumpu, glede na to, kako obupano si želijo trgovinski sporazum z ZDA. Naš premijer je v nasprotju z zunanjim ministrom, ki je rekel, da Združeno kraljestvo še vedno podpira sporazum z Iranom, rekel, da naj nadomestimo ta sporazum z novim sporazumom s Trumpom. Vsi bi morali podpreti protestnike v Iranu in Iraku, da se ne bodo bali nesorazmernih povračilnih ukrepov. Hvala. Danke. Hvala lepa, gospa Neumann. E kolegice in kolegi evropska unija bi morala mehanizem za reševanje sporov izkoristiti za to da reši sporazum z iranom nujno je da okrepimo svoja prizadevanja odigrati vlogo mediatorja med zda iranom in ostalimi akterji v regiji da se situacija deeskalira ampak o tem smo že govorili zato bi rada izpostavila še en pomemben vidik umor sulejmanija je zasenčil glasove protestnikov, ki se zauzemajo za politične reforme, tako v Iranu in Iraku, in to počnejo že več mesecev. Ampak od petka so ponovno na ulicah, kljub vse večjim grožnjam. Spet so na ulicah in še bolj glasni so. Tudi sama si želim, da bi Evropska unija ukrepala, da bi jih zaščitila pred nasiljem, pred ubijanjem, da bi zapolnili vrzel ki jo bodo pustile ameriške sile v Iraku in Iraku. Najti moramo diplomatski način, kako poslati jasno sporočilo režimu v Iranu. Da, res je, vključiti se moramo v igro velikih političnih sil, ampak miru v regiji nikoli ne bomo zagotovili, če bomo utišali glasove protestnikov na ulicah. Ponovno in še enkrat. Ja, kolega... Hvala lepa, kolega Madison. Yep, thank you very much, Mr. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se rad tako kot eh, predhodna govornica zahvalil vsem, ki ste izpostavili islamski režim v Iranu. Ta vlada že 40 let. Težko se bomo pogajali z Iranom. Zaščititi je treba človekove pravice, pravno državo in tudi vrednote, glede na to, da jih stalno spodbujamo. Ampak, kot vidimo, nismo pretirano uspešni. Američani so zdaj odstranili vodilnega človeka v Iranu, ki je spodbujal teroristične organizacije, ki je izvajal napade v Jemnu, Libanonu in v Izraelu. Ampak številni evropejci pravijo, ja, to pa je nespremljivo. Kaznovati moramo američane zaradi tega. Ne pozabite, da so američani v tem primeru naši zavezniki. V tem primeru se zastavlja zelo jasno vprašanje, ali bomo podprli američane in zagotovili stabilnost, ampak že prvi teden smo videli, da so bili ti ukrepi uspešni, ker se Iranci bojijo američane, zato moramo američane bolj podpirati. Hvala. Hvala lepa, kolega. Vprašanje bi vam rad zastavil nekdo v okviru modrega kartona. Sprejmete? Gospod Kuluklo, nekaj bi vas rad vprašal. Če ni vojnega stanja, potem je umor uradne osebe v drugi državi v nasprotju z mednarodnim pravom. Ali se torej zauzemate za spoštovanje mednarodnega prava ali ne? Ja, kolega Madison. Kolega Madison. Ne vem, ali vi menite, da je v nasprotju z mednarodnim pravom to, da odstranimo vodilnega mednarodnega terorista. Po mojem mnenju ne. V Bagdadu je prišlo do napada na ameriško veleposlaništvo. Šlo je za napad na državno suverenost in Iran nikoli ni rekel, da ni odgovoren za ta napad. Če zdaj omenim še mednarodno pravo, bi rekel, da so oni branili svojo državo v Bagdadu, kjer so povsem upravičeno bili. Gospa Asita Kanko je naslednja. Hvala lepa. Iranska kriza je prvi preizkus nove geopolitične komisije. Žirija še zaseda, ali je test uspešno upravljen ali ne. Vsi se strinjamo, da bodo generala Sulejmanja pogrešali toliko kot zobobol. V Iranu je prišlo do eskalacije situacije, ampak od smrti Sulemanja so se ZDA izognile vojni, ubrale so drugačno strategijo. Evropa ima prav, ko zahteva deeskalacijo, ko poziva Iran, da naj se odzove v omejenem obsegu. 175 ljudi je umrlo zaradi te situacije. Uloga Evropske unije v tem trenutku je kritičnega pomena. Ne smemo biti prestrašeni zaradi iranskega ustrahovanja. Zadeve je treba deeskalirati, Iran spraviti nazaj za mizo, preprečiti jedrske ambicije Irana, da ne bo nastala koalicija za ISIS. Odstraniti se moramo z trenutnega mesta, kjer nam grozi vojna. Potrebujemo pa odločno evropsko vodilno vlogo, ki trenutno pač nismo priča. Hvala lepa, kolega Wallace. Hvala, predsedujoči. Nora odločitev ZDA, da izvede nezakonito umor generala Sulejmanija in Abumanija Bohandasa in drugih, je zgolj še en dokaz tega, da je ZDA najbolj nevarna, destabilizirajoča politična sila na svetu. ZDA se borijo proti terorizmu, istočasno pa mečejo bombe in ubijajo ljudi. Gre pa za ljudi, ki so se borili proti ISIS-u, te so ubili. Ali bodo američani res zapustili Irak, ali bodo prepoznali demokratično voljo v Iraku, ali bodo spoštovali iraško odločitev. Komisar se ne strinjate, da bi ta regija bila veliko bolj varna, če američanov tam ne bi bilo. Govorite o tem, da Iran ne spoštuje jedrskega sporazuma. Ali je kdo kdaj vprašal, kaj v zvezi z Izraelom? Kaj za Boga počnete? Zakaj Evropa ni dovolj pogumna in se zoprstavi ameriškemu terorizmu? Okay. Hvala lepa. Kolega podpredsednik Kastaldo. Grazie. Hvala lepa, predsedujoči. Uh, Leto se je začelo z krizo in dramatičnimi dogodki. Pentagon je umoril generala Sulejmanija, ki je bil eden od vodilnih figur v iranskem režimu. In na podlagi mednarodnega prava lahko rečemo, da je šlo za nezakonito izvršeno ubijanje, ki se je izvršilo v tretji državi, v Iraku. To je napačna strategija, lažna strategija, temelji na razmerju moči. Namen tega pa je bilo zgolj to, da se zagotovi ameriški interes. Trumpova administracija je poleg tega naložila dodatne gospodarske sankcije, ki so spravile iraške državljane na kolena. Vidimo, kaj se dogaja na področju pogajanj kot Evropska unija bi morali podpreti predlog ministra Zarifa, ki pravi, da bi morali spodbojati multilateralizem, da bi morali stremeti k stabilnosti, razširiti je treba jedrski sporazum in braniti bistvo tega sporazuma. Danke, herr kolege, unser nächster Sprech. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Sikor. Gospod predsedujoči, Sam sem na strani tistih, ki menijo, da so ZDA upravičeno odstranile generala Sulejmanja, ki je bil brezsramen organizator terorizma po celotni regiji več let. General Sulejman je pravzaprav poosebljenje težave, ki jo imamo z Iranom. Irana, Iran je seveda ena od držav, ki širi utopijo v 21. stoletju namreč da lahko teokracija uspe. Zato imamo težave z Iranom. Imamo opravka z režimom in sama narava režima je tista, ki preprečuje Iranu, da bi postal odgovoren deležnik. Iranci ponovno protestirajo, želijo si živeti v normalni državi, da storiti moramo vse, kar lahko, zato da jim pomagamo, vendar ne pretiravajmo. Zelo malo lahko storimo za njih zlasti, če delujemo na nacionalni osnovi. V tej igri je veliko postavljeno na kocko. Kratkoročno se zdi, da je predsednik Trump prevladal, vendar mora Evropa zauzeti enoten pristop. Tudi vas bi morale države članice odločno podpirati, visoki predstavnik. Hvala. Danke, ja, kolega. Hvala lepa. Kolega Mikser je naslednji. V zadnjih dveh letih smo bili priča vse večje eskalacije odnosov med ZDA in Iranom. To je privedlo do umora Sulejmanja strani ZDA in do sestrelitve letala strani Irana. Kot prvo, nihče ne more zanikati tega, da je Sulejmanje igral uničevalno vlogo v tej regiji, da je ubil številne ljudi. Kot drugo, Evropa potrebuje ZDA, ki je aktivna na mednarodni ravni in se bori proti vsem zlobnim. Je pa res tudi to, da morajo ZDA svojo globalno vlogo igrati odgovorno in spoštovati mednarodno pravo in standarde. Kadarkoli sprejemajo v ZDA ukrepe, ki bodo imeli tako monumentalne posledice, morajo ti ukrepi biti del celovite strategije. Sicer lahko zadeve uidejo iz rok v regiji, ki je že tako ali tako nestabilna, je to zadnje, kar potrebujemo. Evropska unija mora uporabiti tisto malo število vzvodov, ki jih ima, zato da prispeva k deeskalaciji. Podpreti moramo visokega predstavnika v tej smeri. Ohraniti pa moramo tudi sporazum za Irano. Hvala. For... Najlepše hvala. Sedaj pa za eno minuto gospa Lezo. Že nekaj deset let je Iran v središču krize na Bližnjem vzhodu. Ne vidimo jasne rešitve za to krizo. Iranski režim predvsem eh, zanima, kako lahko preživi za vsako ceno. In še vedno pa vlada nezadovoljstvo ljudi v Iranu in v Iraku in ti ljudje trpijo zaradi hude represije. Mislimo, da je čas, da sprožimo vse diplomatske načine, da končno zavlada zdrav razum. Boj proti jedrskemu orožju in proti Daješu je prioriteta za reševanje te krize. S tem se strinjamo vsi, zato moramo ukrepati in eh, zato moramo zaustaviti to krizno žarišče tik pred našim pragom. Hvala lepa in sedaj za eno minuto, gospa Revet, eh, kolegice in kolegi. Ugotovili smo, da nas lahko krivijo samo za to, za kar smo odgovorni. Kaj pa je to dejansko? Razvoj situacije v Iranu nas spodbuja, da o tem razmislimo. Še enkrat je Ukrajina um, žrtev, ki smo jo težko predvideli. Ampak kako bo to vplivalo na državljane v Iranu, ki se postavljajo proti robu lastnemu režimu? Ali njih krivimo za to, da je bilo sestreljeno potniško letalo? Iščemo uh, iz um, govore, ampak po drugi strani je možno, da se je človeška napaka zgodila in da bi se lahko pripričala. Določene stvari pa ne moremo opravičiti. Ne moremo kar počes kriviti nekoga, ki je nekoč bil naš zaveznik. Deaskalizacija eh, eh, krize mora biti naloga agresorja in niso upravičeni po vrečilni ukrepi. Gospod eh, Marjani, za eno minuto. Ja. Najlepša hvala. Nimam nobenih simpatij do iranskega režima v preteklosti in danes ravno tako ne. In leta 2003 je prišlo do strmoglavljanja iraškega režima zaradi lažnih novic in eh, to se povzročuje ZDA s podporo nekaterih evropskih držav. Iran ni eh, je naznanil, da ne bo spoštoval jedrskega sporazuma in to odpira vrsto novih možnosti, kako lahko zahtevamo od Irana, da spoštuje sporazum iz Dunaja če ne dopustimo pravih gospodarskih in trgovinskih odnosov in da bi odpravili sankcije. Imamo anarhijo, kar je slabše kot diktatura. In sedaj te dve državi plačujeta zelo visoko ceno za islamis, zaradi dejanj islamističnega terorizma. Kuj, Najlepše hvala in eh, sedaj za eno minuto gospod eh, Jan Zadrahil. Hvala lepa. Iransko eh, ljudstvo je šlo hmm. na ceste protestirati proti diktatorskemu režimu. Um, Temu smo bili priča tudi v preteklosti, ko so naprimer protestirali proti šahu. Eh, priča smo torej režimu ajatolov, ki ohranjajo koridor med Teheranom in Črnim morjem in vplivajo na vse države na uh, tej poti. Sulejmani je bil arhitekt te ambicije in to vpliva na Evropo. To moramo uh, preprečiti, moramo prenehati z eh, mirovno politiko in moramo biti bolj strogi do Irana. Hvala lepa in uh, sedaj za eno minuto gospod Barenarza. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Usmrtitev Selemanija je povzročila eskalacijo konflikta v Iranu in v celotni regiji. To bi lahko imenovali novo hladno vojno, eh, vojno na bojnem polju zavezniki z vsemi akteri, ki so pripravljeni na boj. Zato želimo, da komisija sproži vse možne inštrumente in ukrepe za reševanje te krize. Odpraviti moramo sankcije, kajti te so prizadele najbolj ranljive. Spodbuditi moramo gospodarske odnose z Iranom, Irakom in tudi z drugimi državami države članice morajo oditi iz Iraka, tako kot je to zahteval Irla, iraški parlament. Ta proces gospodarskega in demokratičnega razvoja v tej regiji mora potekati brez poseganja zunanih sil in v popolnem spoštovanju človekovih pravic. Ravno tako ne smemo posegati ne mi, ne američani. Najlepša hvala. Ali sprejmete modri karton od gospe Benjuja Benjume? Okay, so madam... Dobro, gospa Benjumeja Benjumeja, dajem vam besedo. Uh, hvala, gospa predsedujoča gospod Barena, ki je tukaj, je bil obsojen na javnem zaslišanju, zaradi tega, ker je sodeloval v teroristični organizaciji ETA. ETA je povzročila ogromno smrtnih žrtev v Španiji in nekaj teh uh, kaznivih dejanj je nerešenih. Zanima me, gospod Barena, obsojate nasilje ETA, na obsojate nasilje teroristične združbe ETA, kateri ste pripadali tudi vi. Gospod Barena je član stranke Bildu, ki je omogočila eh, Sančesovo vlado. Hvala, sedaj eh, bom dal besedo za 30 sekund gospodu Bareni. Gospa Benhomeja. Slišim vas in zdi se mi, da v zadnjih desetih letih v Baski ni, se ni nič spremenilo, ete ni več, vsaj v Baski ne in družba v Baski želi zaključiti to epizodo in zaključiti zapiranje političnih nasprotnikov. Vaša politična stranka je stranka maščevanja, zato vas pozivam, da se pridružite mirovnemu procesu in politični spravi. To si zasluži celotna družba v Baski. Najlepše hvala in sedaj za eno minuto, gospod Sinčič. Zadnji dolg. Zadnji dogodki v Iranu in Iraku kažejo na vso aroganco ameriške zunanje politike. Arogantno je napasti um, generala države, s katero niste v vojni, v tretji državi, zaradi česar je uh, iranski parlament izdal rezolucijo o odhodu tujih vojakov. Arogantno je, da. Uh, uh, Zato Amerika noče odgovarjati, da kdaj pa je za karkoli odgovarjala. Arogantno je, da se uh, napade na osnovi loži Marka Pampeja, ki je čez nekaj dni bila demantirana. Zakaj? Da se uh, izognejo razpravi v kongresu. In tudi verodostojnost ni ravno najmočnejša plat ameriške zunanje politike. Uh, Spomnimo se uh, Weapons of Mass Destruction in Georgea Busha. Uh, arogantno je obsojati Evropo, ker ne želi podpreti ta napad. Vrhunec arogance pa je reči, da so uh, kulturne dobrine.